Na konferenci predsednikov po 149. členu ste dobili končni ustotek dnevnega reda. Za danes nimam nobenih sprememb. Za otorek bi najprej rad priporočil naslednje. Zaradi trenutnih razmer in v koordinaciji z drugimi institucijami predlagam spremembo dnevnega reda. Gospod Tusk je sklical izredni vrh Evropskega sveta za jutri. Zato bo v torek popovdne prva točka izjava komisije o delovnem programu za 2016. In sicer na mesto sklepov Evropskega sveta 25. in 26. junija in trenutnih razmer v Grčiji. Mesto tega predlagam, da bi v sredo zjutraj kot drugo točko na dnevnem redu imeli izjavo sveta in komisije o sklepih Evropskega sveta 25. in 26. junija in evro vrha 7. julija in tudi trenutne razmere v Grčiji. Ta točka nadomešča izjavo komisije o pripravi delovnega programa komisije 2016. Kajti to, če boste to podedili, bo premaknjeno na torek. In zaradi veliko javnih besedi bi začeli z glasovanjem ob 13. uri, ne pa ob 12. da bomo imeli torej več časa za govor. Torej, sedaj pa sreda. Gospod, Gospod predsedujoči, mislim, da je edina možnost ta, da razpravo o Grčiji prestavimo na sredo po vrhu Prav tako pa bi vas prosil tudi zato, da ne bomo imeli samo eh, gospoda Tuska in gospoda Junkarja, temveč bi želel tudi predsednika Euroskupine in gospoda Ciprasa. Če želimo razpravljati o Grčiji, potem tega ne moremo storiti brez eh, grškega premijeja v tem parlamentu. Torej, gospod orban je eden od eh, mojih eh, političnih sovražnikov ampak ko govorimo o mačarski je tu vedno prisoten če tudi se z njim ne strinjamo torej če želimo razpravljati o rezultatu referenduma o možnih rešitvah potem mora biti eh, gospod cipras tu prisoten poleg gospoda dijsselbloema za evroskupino ja. Hvala lepa obema gospodoma bom sporočil to željo, kar se tiče torka in srede zjutraj. Še kdo? Gospa Harms, prosim. Mikrofon. Če sem prav razumela, je sedaj zahteva gospoda Ferhofstata taka, da bi jo Evropski parlament moral podpreti. V zadnjih tednih smo vedno znova poskušali pred odločilnimi pogajanji in vrhovi se v Evropskem parlamentu razpravljati in sprejemati odločitve. Vedno znova smo zahtevali se pogovarjati tudi s predstavniki grške vlade. To je bilo zavrnjeno. Namesto tega ste vi govorili v imenu Evropskega parlamenta. Mislim, da je skrajni čas, da se te razprave vodijo neposredno. Gospa Harms, ne vemo, o čem govorite. bodite dovolj prijazni. No dobro, če me ne želite poslušati, potem pa gospod Van Dalen. Gospa Hans, želel sem vam odgovoriti, ampak vam bom to napisal. Gospod Van Dalen. Um, Najlepša hvala, gospod predsednik. Slišali smo z več strani vašo čudno ulogo med kampanjo za grški referendum. In glede na vse to si lahko predstavljam, da je med nami kar lepo število odgovornih za to, kar se je zgodilo. Med tem tudi vi, ki ste imeli kar veliko ulogo pri kampanji za uh, da na grškem referendumu in eh, morali boste prevzeti tudi posledice. Isto velja tudi napram mađarski. Uh, v zvezi s katero se je eh, naš parlament že večkrat izrekel. Eh, vendar se ni nič premaknilo in tudi v tem primeru mislim, da bi morali prevzeti svojo odgovornost. In glede grškega da in kampanje za to, mislim, da bi morali na sredini razpravi eh, tudi izpostaviti vašo vlogo pri tem in prevzeti odgovornost, ki vam gre. Hvala. Ich habe jetzt allerdings keine andere Möglichkeit als Nimam druge možnosti, kot da gospodu Ciprasu in gospodu Dajseblumu sporočim željo parlamenta. To bom storil. Pozvali ste me k temu. Nisem imel vtisa, da so že vsi spregovorili glede te želje, vendar pa bom to sporočil. Ich frage jetzt, ob es zu Dienst... Tako, torek. Še kdo? dnevni red v torek? Ne. Potem imamo še gospoda Glezosa, ki je podal predlog za dnevni red. To je predlog njega in še 51 poslancev, kar se tiče vojnih dolgov Nemčije in razpravo na to temo. Gospod Glezos, prosim. Ne, a to je krivo šifra na, na katastrofu, kapite proevre. Jan... E, Hvala lepa. Gospod predsedujoči, želel sem povedati to, da če bomo danes o tem razpravljali, če se bo parlament strinjal o obveznostih Nemčije na osnovi eh, rezolucije, ki eh, so jo podpisali člani tega parlamenta, 50 članov tega parlamenta. Zanima me, kako bo to organizirano. To je eno. Drugo pa, morda se vam zdi nenavadno, da bom podprl našega predsednika, gospoda Šulca. To vas verjetno preseneča, ampak ga bom podprl. Kajti njegova ljubezen do Grčije je vedno znova prišla do izraza, ampak žal Grki to zavračajo. Torej njegov predlog, da bi eh, predstavljal posojilo dajalce v Grčiji. In ker ima tako zelo rad Grčijo, bi mu predlagal, da pride v Grčijo in eh, postane državljan Grčije in eh, pridruži se lahko katerikoli politični stranki in v celoti ga bom podporil. Hvala lepa, gospod Glezos. Vaš predlog je bil podan še pravočasno in še ostalih 51 kolegov je podpisalo ta predlog. Gre za torej izjavo komisije, samo komisije, kar se tiče vojnih dolgov Nemčije. Kdo govori v prid temu predlogu? Prosim, gospod Cimer. Gospod predsednik, gospe in gospodje, prosim, da glasujete za ta predlog. Opravka imamo z vprašanjem ki že desetletja zadeva veliko Grkov in ki s pogodbami 2 plus 4 iz leta 1991 ni bilo urejeno. Nujno potrebno je, po našem mnenju, da pokažemo spoštovanje do grškega naroda, da bomo imeli razpravo na to temo. Lahko sicer rečemo, da je to dvostranska tema med Grčijo in Nemčijo, vendar pa ta vprašanja se dotikajo tudi vzdušja v Evropski uniji in zavestno pravim kot nemška poslanka, da sem mnenja, da imamo priložnost se pošteno pogovoriti o teh odprtih vprašanjih in sicer tako, da ne bo šlo za finančni izračun, temveč za priznanje, da določene vprašanja še niso razrešena, da se je potrebno usesti za mizo in se pogovoriti. Möchte jemand gegen den Antrag sprechen? proti predlogu? Herr Preda, bitte. Gospod Preda. Oui, monsieur le président. Hvala, gospod predsednik, za besedo. Moje mnenje je, da je treba zaključiti s temi poskusi uh, cirkusa, ki ga skušajo komunisti izvoziti v Grčijo. Mislim, da se moramo lotiti bolj resnih stvari in nehati s tem, da skušamo iz tega parlamenta narediti že karkoli pač bi to bilo. Proti, eh, sem proti tem poskusom komunistov, ki so Grčijo spravili v tako hud položaj in ni treba, da to počno še tukaj. Äh, Tako, imeli smo nekoga, ki je govoril za uprit predloga in proti predlogu. Sedaj bomo glasovali o tem, kdo je za ta predlog, naj dvigne roko. Kdo je proti? Se kdo zdrži? Zavrnjeno. Tako, sedaj pa sreda. podali ste že predlog za sredo. Ima še kdo kaj za sredo? Ne. Potem prehajamo na četrtek. Alde predlaga, da bi preložili poročilo šake človeko pravice in tehnologije v tretjih državah na september. Najprej za utemeljitev predloga gospa Šake. Prosim. Schreiben wir nicht, ja? Frau Schake, Entschuldigung. Je ni, a ste, prosim, gospa Šake. Hvala lepa, eh, predsedojoči in kolegi. Torej, v zelo dobrem duhu smo delali na tem poročilu, se pravi na učinko novih tehnologij na globalne človekove pravice, ampak kaže, da potrebujemo malce več časa za to, da se uh, razčistijo še uh, določene Um, določena razhajanja in zato bi po členu 152.1 prosila za uh, to, da o tem govorimo septembra. Za predlog gospod Weidenholzer, prosim. Ja, Rad bi to podprl. Imeli smo konstruktivno razpravo, sedaj pa imamo še dodatne težave. Mislim, da je potrebno zagotoviti več časa, zauzemam se, da bi torej razpravo imeli septembra. Rechen. Das ist nicht der Fall. Dann äh, frage ich, wer dafür. Kdo proti? Ne. Potem dvignite roko tisti, ki ste za preložitev. Je kdo proti? Se kdo zdrži? Potem smo to preložili na september. Skupina Alde je že napovedala prek gospoda Jakovčiča, da si želijo razprave o Srebrenici kot prvo točko četrte. Gospod Jakovčič, še enkrat imate besedo, prosim. Hvala vam lepo, gospodine predsednik. Najlepša hvala, gospod predsednik. Skupina Alde želi, da bi se tragedijo v Srebrenici mm, na dostojanstven način um, proslavilo. Mislim, da je to tudi vaša želja, gospod predsednik, in mislim, da to izhaja tudi iz besed drugih kolegov in kolegic, ki želijo počastiti žrtve iz Srebrenice in tudi vse ostale žrtve z Zahodnega Balkana iz držav, ki bi želele biti prisotne v tem parlamentu čim prej. In zato predlagam, da bi bila to prva točka na dnevnem redu v četrtek do povdne den Antrag. Möchte Herr Fleckenstein? Господин Флекенштайн, за предлог, просим. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Kolegice in kolegi, smo za predlog, čeprav na konferenci predsednikov iz dobrih razlogov ni bila izbrana ta pot, izbrali smo drugo pot. Trpljenje toliko tisoč ljudi si zasluži mirno, sebinsko, ustrezno razpravo to so si ljudje, ki so bili tam umorjeni, zaslužili, pa tudi tisti, ki so preživeli. Je kdo proti predlogu? Prosim, gospod Van Orden. Uh, Hvala lepa, predsednik. Um, želel sem povedati samo to, da se povsem strinjamo s to razpravo v četrtek, ampak jutri imamo že komemoracije. Uh, torej, um, EKR je že predvidel takšno obeležitev jutri popovdne in seveda, oziroma zvečer in seveda ste vsi povabljeni, da se nam pridružite. Hvala lepa. Nihče pa ni proti temu predlogu. Torej bomo glasovali o tem predlogu. Kdo je za predlog? Prosim, dvignite roko. Je kdo proti? Se kdo vzdrži? mislim, da je večina za. Rok za predloge sprememb za resolucijo, rok za odajo resoluciji je jutri ob desetih, se popravlja predsednik. Za skupne predloge resolucij pa sreda opoldne. In potem predloge sprememb za skupne predloge resolucij sreda ob 13 in glasovali o tem bomo torej v četrtek. Tako, sprejeli smo dnevni red za ta teden. In naslednja točka na našem dnevnem redu. Imate še postopkovno vprašanje? Prosim. Tak je, predsednik. Hvala lepa, predsednik. Po grški naj opozorim na razveseljivo dejstvo nekdo, ki je pred 80 leti prišel na svet, nekdo, ki ga vsi poznate, ki se je zauzemal za mir, ki je bil strpen, dobil je Nobelovo nagrado za mir, govorimo o njegovi visokosti Dalaj Lami. In mislim, da je upravičeno, da se spomnimo njegove dejavnosti. Hvala lepa, da ste mi dali besedo. Želim vse najboljše na nadaljni poti. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa. Sedaj pa